Dobro jutro. No, vsaj eden mi odgovarja, zelo lepo. Nadaljevali bomo z našim dnevnim redom. Danes imamo predstavitev študije zmanjševanje osipa v šolah v Evropski uniji. Z zanimanjem bomo prisluhnili, kaj nam bo povedala gospa Ane Marine Vala, ki prihaja iz Združenega kraljestva. Gospa Nevala, beseda je vaša. Uh, well, thank you very much, first of all. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila predsednici odbora, kot tudi kolegom iz uh, političnega oddelka bi zavabilo danes do povdan na predstavitev našega dela v zadnjih širih mesecih. To me še posebej veseli zaradi tega, ker gre za temo, s katero se zelo angažirano ukvarjam, tako da sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Sem Ane Marijo Nevala. Sedež imam v Združen kraljestvo, prihajam pa iz Finske predstavljam skupino strokovnjakov, ki so v praksi izvedli to študijo letošnjo zimo. Najprej naj vam povem o tem, kakšna je bila naša naloga, ki smo jo tudi poskušali izvesti v zadnjih mesecih. končni cilj našega dela je bil pripraviti priporočila za akterje na lokalni. bi pregledali in razložili, kaj države članice trenutno počnejo na tem področju in da bi tudi pripravili politike, ki delujejo. Hkrati so nas zaprosili, da pesmi in začeli z pregledom mednarodne in nacionalne literature in statistik na tem področju. nevladnih organizacij, ki delajo z ranjivimi skupinami mladih in zelo pomembno, govorili smo tudi z ljudmi, ki delajo z osipniki na vsakodnevni ravni in ki organizirajo aktivnosti za njih. Sredotočili smo se na devet eh, držav severa, juga, vzhoda, zahoda Evrope z nižjo stopnjo osipa, visoko stopnjo osipa, državami z zmanjšanjem z stopnjo osipa, ki se zmanjšuje in tudi državami, pri kateri se osip veča. Finska, Francija, Grčija, Irska, Litva, Nizozemska, Polska, Španija in Združeno kraljestvo, predvsem Anglija so bili na cilj naše raziskave. Mogoče se boste vprašali, kdo smo in odkot prihajamo. Prihajamo iz raziskovalne organizacije, kjer imamo raziskovalce iz več kot 20 držav, evropskih držav. Petih držav članic. Prihajamo iz različnih okolij. Večinoma smo raziskovalci izobraževalne politike, imeli smo pa tudi vključene eh, praktike, pa tudi akademike. Imeli smo tudi članice, ki so delovali aktivno na tem področju na vsakodnevni osnovi. Imeli smo tudi člana v naši skupini, ki je imel izkušnje z razvijanjem politik za boj proti osipu in njihovo usklajevanje. Če nadaljujemo samo študijo in našim ključnim ugotovitvam, Oseb v šolah, šolah ni eh, samo velik problem v Evropski uniji, ampak eh, tudi v državah v razvoju. Avstraliji. To je pomembno področje iz dveh ključnih razlogov. Prvič, zaradi vpliva, ki lahko to ima na posameznike, na posamezne osebnike in zaradi vpliva na družbo. imamo veliko podatkov na vseh ravneh, eh, od lokalne do mednarodne, o tem, da mladi, ki prečasno zapustijo šolanje, da so zapostavljeni družbeno in tudi zaposlovalno v primerjave s svojimi vrstniki. Zato je šolanje pomemben faktor za socialno vključenost. Seveda to ne pomeni, da se to zgodi z vsemi osipniki. Mnogi zapustijo šolanje in potem nadaljujejo z uspešno kariero in uspešnim življenjem, vendar pa pri večini osipnikov ni tako. Osipniki so pogosteje brezposelni, imajo nizki dohodek, so odvisni od socialnih služb, od bolj izobraženih eh, vrstnikov. Tudi večkrat postanejo Eh, kriminalni, to se pravi, da izvajo kriminalna dejanja kot njihovi vrstniki. Oseb kot eh, družbeni fenomen povzroča tudi ogromne stroške za družbo. V zadnjih letih je bilo veliko prizadevanja za izračun stroškov tega fenomena. Študije v državah, kot so Irska, Nizozemska in Finska, kažejo, da so stroški osipa ena do dva milijona na osebnika zaradi izgube dohodka, izguba pri davkih, zaradi odvisnosti od socialnih programov in tako naprej. To pomeni letne stroške okoli 30 tisoč eh, evrov na leto. Avtori te študije menijo, da je ta številka še prenisko ocenjena. Iz teh razlogov se ugotavljamo, da ta problem je vidimo povsod v Evropi in Poskušamo to reševati z zaposlovanjem, z socialno kohezijo, s pametno in vključujočo rastjo, ki so prioritete Evropske strategije Evropa 2020. To je pomembno ne samo zaradi vplivov, ki sem jih prej omenila, ampak eh, ugotavljamo, da naj bi v prihodnosti samo enega od desetih delovnih eh, mest eh, zasedel osipnik. potreba po ukvarjanju s tem problemom je tukaj že od 90-ih let. Okrepilo pa se je leta 2001, ko smo oblikovali prve politike v tem smislu. Od tlej je bilo sprejetih veliko smernic glede izobraževanja, zaposlovanja in politik za mlade. Dobili smo tudi sporočilo komisije glede akcijskega načrta na tem področju. Evropske aktivnosti zajemajo tudi finančne spodbude za države članice v programih za zmanjšanje osipa in vseživljenjsko učenje. Imamo različne delovne skupine, delavnice, obiske. Prav tako pa so eh, tudi evropski kakovostni okviri prispevali k reševanju te problematike. Če si pogledamo obseg te problematike, trenutno je eden od eden od sedmih mladih Evropejcev označen kot eh, osipnik. Eh, boljše kot lani, ker smo imeli enega od šestih, še vedno pa jih imamo šest milijonov v Evropi. Problem je še posebej akuten v južnoevropskih državah državah, eh, pa sploh v mestih, tudi v, na severu EU, Evrope. Države, ki jim gre zelo dobro, so mnoge vzhodnoevropske države, Slovaška, Češka, Slovenija. Osip se vse čas zmanjšuje, vendar pa je to zmanjševanje počasnejše, kot smo pričakovali. V nekaterih državah v Eh, skandinavskih državah naprimer, je prišlo celo do povečanja osipa v šolah. Po drugi strani pa imamo države kot eh, Luksemburg ali Litva, kjer je prišlo do bistvenega zmanjšanja osipa. Nekaj besed o tem, kdo je prizadet in zakaj. Najprej naj povemo, da gre za zelo kompleksen problem, ki ga povzroča proces, ki ga povzroča proces, redko se zgodi nek eh, trenutni dogodek, ki bi pripeljal do zapuščanja šole. Več faktorjev v daljšem časovnem obdobju na to vpliva. Nekateri od teh faktorjev so povezani z izobraževalni sistem, na šolski sistem, veliko pa je zunanjih dejavnikov. To je povezano z osebnimi okoliščinami, družinskimi okoliščinami, eh, gospodarskim stanjem, finančnim stanjem ali pa tudi obnašanjem vrstnikov. Nimamo nekega tipičnega osipnika. So pa ene skupine bolj prizadete kot druge. Naprimer, fantje prej zapuščajo šolo kot eh, dekleta, študenti iz eh, skupnosti imigrantov, študenti z težkimi družinskimi razmerami in podobno. Kar zadeva ukrepe držav članic eh, za reševanje tega problema, bi lahko te razvrstili v tri različne vrste odziva. Strateški, preventivni in reintegracijski. Kar zadeva strateško raven, Se te države prizadevajo za koordinacijo politik različnih eh, pristojnih organov, zbiranje boljših podatkov in izboljšanje politike na tem področju. Na področju preprečevanja, prevencije, tukaj gre za ciljeno usmeritev v ogrožene mlade in izboljšanje šolanja in razmer v šolah za vse. S tem naj bi zmanjšali tveganje zapuščanja šole. Potem pa imamo ponovno vključitev, reintegracijo. To pomeni, da države ponujajo osebnikom možnost, da se ponovno vključijo v šolanje. Pravili smo analize različnih ukrepov, v našem poročilu smo vključili tudi različne primere, 180 jih je iz devetih držav članic v našem poročilu, tako da si ga lahko preberete. Če si pogledamo dobre strani teh eh, pristopov držav članic pri reševanju problematike, naj najprej omenim, da so tisti, s katerimi smo se pogovarjali, menili, da so države zelo politično zauzete za to, da bi reševali problem. 63 odstotkov eh, iz vprašanih, vprašanih je dejalo, da je politika dokaj močno na tem področju ukoreninjena. Samo ena tretjina jih je menila, da tukaj ni dovolj narejenega. V določenih primerjih so bila ta prizadevanja tudi ustrezno pospremljena s finančnimi sredstvi. Druga dobra stran je pozitivni premik pri obravnavanju te problematike v posameznih državah članicah. V mnogih državah je prišlo do boljše koordinacije politik in dela organov, ki so vključeni. V mnogih državah so bili uspešni pri oblikovanju posebnih eh, političnih okvirov za reševanje problematike osipa. Zelo pozitivno je tudi, da je prišlo do večjega priznavanja potrebe po zgodnjem ukrepanju. Eh, eh, Treba je preprečiti opustitev šolanja, preden se pojavijo prvi simptomi. V praktičnem smislu bi to v nekaterih državah članicah pomenilo, da je treba izboljšati predšolsko vzgojo in zagotoviti, da otroci začnejo z osnovnim izobraževanjem na bolj enakovredni ravni. Veliko podatkov kaže, oziroma nekaj podatkov kaže, da eh, ponovno vključevanje postaja vse teže, dlje kot eh, so mladi neaktivni. Zato je treba problem začeti reševati čim prej. Tukaj imamo odlične primere držav, ki so uvedle uspešne politike na tem področju. Še ena dobra stran, pozitivna stran je, da smo gotovili, da smo gotovili, da so mnoge države našle dobro formulo za uspešno ponovno vključevanje osebnikov. Ta formula temelji na ključnih dejavnikih, kot je zagotovitev manjših skupin, kar omogoča individualno podporo, individualne učne načrte, večjo stopno pomoči in svetovanja. Pomembno je zagotoviti dobro vzdušje, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med učitelji in študenti oziroma učenci. Vidimo dobre primere uspeha. Osnovni izziv za te države je zagotoviti stalno financiranje za te programe. Pogosto namreč eh, tega primanjkuje. Našli smo tudi dobre, odlične primere za preventivne politike, ki jih izvajo posamezne regije in države s programi mentorstva. Odlične rezultate vidimo v državah, kot je naprimer Nizozemska, z zagotavljanjem finančnih sredstev in finančnih spodbud za šole če te zmanjšujejo osip. Potem imamo povečano svetovanje, potem eh, možnosti preizkušanja programov, poklicno izobraževanje, s katerim naj bi zmanjšali osip. To, kar mi praktiki vsako leto pravijo, je nekaj, kar kaže na pomen pozitivnega, spodbudnega okolja v šolah in eh, reintegracijskih programih za tiste, ki so že odšli iz šole in razmišljajo o tem. Povdarjajo tudi pomen eh, izpolnjevanja visokih pričakovanj vseh učencev iz eh, vseh plasti družbe. Poleg tega treba upoštevati tudi občutek pripadnosti. 1800 študentov je bilo na Finskem vključenih v študijo, kateri rezultat je bil, da je spodbudno šolsko okolje in občutek pripadnosti najpomembnejše za to, da ljudje ostajajo v šolah. Tukaj vidimo tudi vplive aktivnosti Evropske unije, kjer so velike razlike vsega, med državami članicami. Ti programi so imeli velik uh, vpliv zaradi tega, ker so lahko oblikovali strezno politiko. 61 odstotkov od vprašanih so ugotovili, da je ta cilj desetih odstotkov zmanjšanja vplivalo na države. Vse to omogočalo ohranjati velik pomen tovrstnih programov. Kakšne pa so slabosti v državah članicah? Mnoge imajo še vedno preveč fragmentirano in ne dovolj koordiniran pristop za reševanje osipa v šolah. 31 odstotkov jih je tako menilo, menilo, da je koordinacija slaba ali zelo slaba. Ugotovili smo tudi da je preveč osredotočanja na projektno delo kot na splošno spremembo. Mnogokrat smo slišali tudi potrebo po spremembi učnega načrta na ravni srednješolskega izobraževanja za to, da bi omogočili več eh, delovne prakse za učenje učence in da se bi lahko bolj osredotočili na spretnosti. Nadaljne slabosti so bile, kot je pomanjkanje individualne podpore, pomanjkanje svetovanja za mlade. Kar zadeva priporočila na evropski ravni. se nam zdi potrebno, da nadaljujemo z širjenjem razumevanja problematike osipa v šolah. Tega ne moremo reševati samo eh, s pomočjo izobraževalnih eh, institucij. Še naprej moramo spremljati eh, razvoj dogodkov in obsega tega problema kot tudi narave tega problema. Pomembno je tudi izmenjevati izkušnje med akteri, kar bi lahko prispevalo tudi v bolj ciljano reševanje problematike. Kar zadeva sofinanciranje, to je prav gotovo nekaj, kar si države članice želijo. Naše priporočilo na tem področju bi bilo, da se bolj posvetimo v prihodnosti na to, da uporabljamo multidisciplinarni pristop pri ocenjevanju eh, kvalifikacij. Ne samo, da se osredotočamo na izvajanje novih projektov. Države, ki imajo eh, celovito strategijo za reševanje tega problema in stalno spremljajo podatke, so prav gotovo v boljšem položaju tudi pri izvajanju politike, pri čemer je treba upoštevati vse akterje. Hkrati pa je treba prisluhniti tudi očencem, eh, raziskovalcem in zadeve koordinirati z drugimi politikami. Zelo primerno bi bilo imenovati en pristojen organ, ki bi bil odgovoren za koordinacijo na tem področju. treba najti tudi ustrezno ravnotežje med eh, prevencijo in zagotavljanje drugih možnosti, tako da zagotovimo tistim, ki so že zapustili šolo, da se vrnejo in končajo šolanje. Inclusive approach to um, tackling and developing policies, we also feel that there's a need. To... Vidimo tudi potrebo izkoristiti strokovno znanje študentskih organizacij, nevladnih organizacij, ki delajo z ranljivimi skupinami. Prav tako je treba spodbujati sodelovanje staršev pri reševanju problematike. Tako da je dobro vključiti starše v Eh, programe, ki jih izvajajo šole. Dobre so tudi lokalne rešitve, v primeru lokalnih problemov tudi to se zelo obrestuje. In še nekaj, kar sem že omenjala. Naprimer, eh, revizija srednješolskih učnih načrtov ali možnost svetovanja določenim skupinam eh, učencem tako, da sploh ne zaide v situacijo, da bi se njihovi problemi tako povečali, da razmišljajo o prekinitvi šolanja. 900 osip, pri 900 osipnikih je, je eden od devetih zapustil šolo zaradi tega, ker so morali ponavljati eh, letnik ali so imeli slabe izkušnje s tem. Dobro je tudi vlagati v dobro svetovalno službo, sploh eh, na prehodu z nižje srednje stopnje na višjo srednjo stopnjo, kar je pomembno za mlade ljudi, treba je tudi upoštevati eh, vse to pri izobraževalnih institucijah in oblikovanju njihovih eh, programov, sploh na področju poklicnega izobraževanja. Tukaj je še ena zelo pomembna točka, to je podpora in usposabljanje učiteljev. Delo učiteljev ne postaja lažje. Učitelji so vse bolj vključeni v odkrivanje ogroženih eh, učencev. Zato, da to lahko storijo, morajo biti ustrezno usposobljeni. Pravzaprav je to vse, kar sem želela o tem povedati. Naših ugotovitev je zelo veliko, poročilo zajema 300 strani in 120 eh, stransko poročilo v skrajšeni obliki. Poročilo bomo razdelili v prihodnjih dneh. Če imate kakšna vprašanja, bom z veseljem poskušala odgovoriti. Žal sem edina iz naše ekipe, ki je prisotna eh, tukaj. Če ne bom znala odgovoriti, vam bom odgovorila kasneje po posvetovanju z mojimi kolegi. Hvala. Thank you very much. Can we get... Hvala. Se lahko prosim ponovno prižgajo luči? Thank you schön. Thank you very much. Hvala lepa. Gospa Nevala. Sehr comprehensive. Und... To je bilo zelo obsežno in zelo veliko. Dela ste vložili vse skupaj, zahvaljujemo se tudi našim ljudem, ki so vas izbrali. Ni vedno enostavno najti pravih ljudi. In to je študija, ki nam bo gotovo pomagala pri našem delu. Naš cilj je 10 odstotkov, z 15 na 10 odstotkov do leta 2020. Zato mislim, da se bomo morali zelo potruditi in podali ste veliko pripomp, kako moramo to delo opraviti. Gospa Hannibal je naša poročevalka na to temo in gotovo bo tudi ona uporabila vaša dognanja v svojem poročilu. In kasneje bo tudi dobila besedo. Naj opozorim, da smo mi kot parlament dali naročilo za to poročilo. Bilo bi pa zelo dobro, če bi tudi komisija si ogledala to poročilo, kaj ti ta spoznanja in delo, ki je bilo upravljeno, bo komisiji olajšala delo. Gospodo Bokanjo, vsaj tako predvidevam. Ni potrebno dvakrat upravljati določenih študij, če že mi upravimo določeno delo. Tako, sedaj pa začenjamo z razpravo in prosim kolegice in kolege, da zastavijo vprašanja ali podajo svoje pripombe. Gospod Kavada. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospa, vam in vaši skupini, ki ste opravili to pomembno delo. In a, mi bi se kako želo radi ohranili tesen odnos z vami, kajti koliko vem, je to edina študija te vrste trenutno v Evropi. Predstavili ste številke, kolikšne so stroški prezgodnega opuščanja šole. Govorili ste o enem milijonu evrov. Zanima me, kaj to vključuje. Ali je to socialni strošek za celotno življenje, ali je to strošek tega, da se pač ne razvije karijera, ali je to strošek izobraževanja, socialnega varstva. Kaj to vključuje? Mikrofon. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin lausun myös kiitoksia. Tudi jaz bi rad izrazil svojo zahvalo. Tudi zato, da eh, je sedaj tukaj z mano oseba iz mojega rosnega kraja, Rovanemi in da nam ona sedaj predstavlja to študijo. Rekli ste, da naprimer to, da bi zmašali število učencev v razredu oziroma da bi zmašali te skupine, da bi to lahko tudi vplivalo. Ampak zdi se, da v vseh državah Evropske unije večajo število učencev v skupini, kajti vsi razmišljajo zgolj o gospodarskih vidikih in učinkovitosti. Zdi se, da izobrazbena odgovornost šol oziroma izobraževalna odgovornost šol je tukaj čisto postranska. To je inštitucija, ki zagotavlja znanje, informacije, ne pa neke splošne izobrazbe. Uh, Pomembno je, da so tudi učitelji pripravljeni izpolniti ta pojav. Ampak kako bi to potem upoštevali pri usposabljanju učiteljev? Ali imajo učitelji ustrezen dostop do nadaljnega izobraževanja in informacij? Hvala. Vielen Dank. Herr Zwerg. Hvala lepa. Hvala za besedo. Zver. Sva predsednica, eh, tudi jaz bi se rad zahvalil za eh, to študijo. Mislim, da je to dobra kombinacija, da imamo pred tako pomembnim poročilom, kot ga bomo obravnavali danes ali pričeli obravnavati danes, še en taki strokovni posvet prej. Eh, to je dobro za vse nas, ki se ukvarjamo z izobraževanjem. Rad bi pohvalil tudi Evropsko komisijo, ki si je zadala tako pomemben strateški cilj, to je zmanjšati eh, Eh, osip po deset odstotkov pri mladih. To se mi zdi izjemno pomembno. Eh, eh, v okviru tega cilja jaz mislim in upam, da se bodo modernizirali tudi izobraževalni sistemi v Evropski uniji, ker bo to svojevrsten pritisk na nje. Imamo paradoksalno situacijo, govorimo, da v Evropi ni mladih, da smo ostarela družba, po drugi strani pa imamo eno petino mlade generacije brez službe in pa še skoraj toliko eh, mladih izven šolskega sistema torej ki niso v sistemu to je katastrofa ne? Eh, eh, in še tistih mladih ki jih imamo itak jih je malo ne znamo integrirati v družbo vsekakor je to ena lepa priložnost za države članice da, da popustijo pod tem pritiskom in da začnejo aktivno delati ravno z mladino v šoli in v okviru tega jim omogočiti drugo, pa če je treba tudi tretjo šanso. Nobenega uh, mladega v Evropi ne smemo pustiti samega izven sistema. Uh, kot smo videli, ekonomisti bi znali to zračunati, da je to tudi iz stroškovnega vidika koristno, kaj šele iz socializacijskega. Hvala. Ja, um, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Hvala lepa tudi z moje strani za študijo. V odboru za zaposlovanje sem pripravila mnenje na isto temo, zato me veseli, da smo sedaj torej dobili tudi pogled z druge strani. Pri nas eh, je šlo seveda zato, da imamo zelo velik potencial za to, ki pa ga ne izrabimo. In pomemben je preventiven pristop. Tukaj se moramo tega veliko bolje lotiti, da bi se izognili osipom. In eh, gospod Takole je dejal, da je potrebno seveda tudi učitelje in profesore pritegniti v to, da bo poučevanje bolj prožno in bolj individualno. Sedaj me zanima, kaj ste upoštevali v študiji. Imamo ta pristop v veliko držav ki je zelo restriktiven, da naprimer je nujno potrebno iti v šolo, da mm, jih prisili tudi policija, da gredo v šolo. In seveda je zelo težko prisiliti ljudi, da se vrnejo v šolo. Videli pa smo na drugih področjih, da če seveda ni prisile, torej če policisti ne privedejo otroka v šolo, da potem tudi več ne pride. Torej, kakšne so vaše izkušnje, kakšne so te kvote, kje so zgodbe o uspehu? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Benova Plato. Oui, merci. Euh... Hvala. Mene zanimajo torej ravno ti otroci, ki, ti usipniki in zakaj se to zgodi? Zelo veliko krat, ker, njegov, ker je njegov uspeh slab. Pa če reče, ne, ne zmorem, teka in zato pač ne gre več v šolo. Ampak kaj je potrebno storiti? Ali bi morali upoštevati pač to, da je potrebno, da imajo pač ljudje različne sposobnosti? Ali uh, bi pač morali upoštevati to tudi pri tem? Moramo si torej postaviti vprašanje. Tudi glede pedagoškega pristopa razmisliti moramo, kakšne so različne poti za pridobivanje znanja. Obstajajo študije, ki kažejo, da nekateri osebe, torej otroki, otroci, bi, eh, se lažje učijo naprimer, na vizualni način, drugi, da so bolj aktivni, ne na nek pasiven način. Skratka, obstajajo pač različne načini, kako otroci lahko sprejemajo znanje in uh, kako lahko dojemajo. In zato bi naj, morali najti ustrezne pristope in bi tako jih lažje naučili. Zelo pogosto uh, vidim, naprimer, tudi sama sem iz takega okolja, iz, priseljen, iz priseljenske družine, iz Alžirije in zato smo, sem se veliko tudi ukvarjala s, s pripadniki um, iz takšnega okolja. Ampak kot, podariti hočem predvsem to, da je tukaj resnično pristop tisti, ki je najbolj važen. Naprimer, vidimo, da so tudi države se tega zelo različno loč, lotile. Naprimer, v Nemčiji je to drugače. Ampak veliko krat vidimo, da otroci, s katerimi se srečujemo in ki so postili šolanje, Zato, ker pač enostavno jih tudi nihče ni dovolj dobro pritegnil v to, da bi hodili v šolo. Morajo vedeti, v čem je smisel, torej zakaj morajo hoditi v šolo, zakaj je pomembno, da se učijo, da se nekaj naučijo. Torej, najti morajo nek smisel v tem. Tudi sama sem se soočila s temi svoji izkušnji pri šolanju v Franciji. Veliko krat moramo te učence tudi naučiti, da se sploh znajo učiti, da razvijajo vse različne funkcije, tudi kognitivne funkcije in to bi morali tudi zagotoviti preko pedagoškega procesa. Kaj sem še želela povedati? V svojem duhu moramo biti na voljo učencem, Eh, tako da se bodo lahko v šoli sprostili teh pritiskov, ki so lahko socialni, družbeni, pri, uh, psihološki problemi. Eh, če namreč otroke ti problemi bremenijo, potem ne morejo aktivno sodelovati v šoli. Torej, potrebujemo več a, disciplinarni pristop iz različnih vidikov In uh, v šolah bi morali imeti ekipe, ki bi omogočale potem razvoj vseh teh različnih vidikov. Uh, bolj individualni pristop, torej. Pa še zadnja stvar. Rada bi govorila o tem, kako pomembno je o tem tudi trenutno v Franciji govorimo, za to, da se zagotovi neka orientacija, neke smernice za posameznike v šolskem procesu. Uh, Naprimer, otrok se lahko znajde v trenutku, ko gotovi, da uh, ne vidi več smisla, da ne, poti v tem šolskem sistemu in zato lahko pusti šolanje. Zato bi tam morali dati več informacij tistim, ki lahko zagotovijo takšno usmeritev otroka v šolskem sistemu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Tudi sam imam dve pripombi. Mislim da je za to, kar načrtujemo, da bi resnično zmanjšali osip, morali imeti tudi bolje, drugače usposobljene učitelje. To se mi zdi nekoliko manjkalo v vaši predstavitvi. Ne gre samo za to, da poučujemo, kaj je v knjigah, gre tudi za to, da pokažemo otroku pot, ki jo točno ta otrok lahko obere, ostali morda ne. Torej, dejstvo, da imamo vedno manj otrok, bi lahko bilo tudi prednostno, da bi se lahko bolje ukvarjali s posameznimi otroki, da bi lahko odkrili njihovo ustvarjalnost. Saj ni tako, da osipniki ne bi mogli doseči ničesar, če jih ne bi podpirali. Moramo torej ugotoviti, kaj zmorejo in zato potrebujemo najprej učitelje, ki to zmorejo, drugič več socialnih pedagogov, ker če imamo vedno manj otrok, bi lahko poskušali bolje usposobljene otroke pridobiti tudi za trg delovne sile. Potem pa potrebujemo tudi tretjič vsebino, ki bo prikrojena vsakemu otroku posebej. In naj spomnim na to, kar je kolega Biski na zadnjem sestanku odbora dejal, da moramo paziti na to, da bodo otroci tudi privedeni do poklicov, ki so pomembni. Naprimer, tudi če je potreben čevlar v določenem kraju, je to potrebno zagotoviti. In vesela sem, da imam čevlare, ker ga pač res potrebujem. Torej, želimo si tudi obrtnikom nekoga, ki bo užival v svojem delu in zato moramo zelo paziti na to. Seveda pa lahko vse to lepo tukaj povemo, ne moramo pa tega izvesti. Zato sem vesela, da se je tudi komisija zavezala, da bo to na njihovem dnevnem redu na ministerski konferenci ministra za kulturo in bi to potem morda izmenjali tudi najboljše prakse. To so bile moje pripombe, sedaj pa dobite tudi višjo besedo za odgovore, potem pa še komisija. Gospa Nevala, prosim, beseda je vaša. Thank you very much for the... Hvala lepa za vse komentarje in vprašanja. Lahko rečem, da se strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Mislim, da to tudi izhaja z našega poročila. Najprej prvo vprašanje o stroških. Gre za, torej te študije, ki sem jih omenjala, gre za tri študije iz treh različnih držav. Tako da so pa seveda uporabili različne metode pri tem, kaj so vključili, ampak običajno so vključili izgubo prihodka. Naprimer, študija je pokazala, da vsako dodatno leto študija pomeni 70 tisoč evrov prihodka v celotnem življenju. Torej, izguba prihodka na takšen način, potem stroški socialnega varstva, potem. Uh, stroški izgube pri davkih. Eh, poleg tega so tudi študije vključile elemente, ki se nanašajo na kazniva dejanja, torej kriminal, pa tudi zdravje. Kajti veliko študij kaže, da so sipniki dosti bolj pogosto vključeni v kriminalne aktivnosti. Potem, glede velikosti razredov in pa učitelji, to nas je kar precej skrbelo. Hkrati pa je to nekaj, kar skrbi številne ljudi, s katerimi smo se pogovarjali. Obiskali smo države, kjer so močno povečali financiranje za boj proti temu problemu, hkrati pa so zmanjšali sredstva za uh, izobraževanje za tiste, ki imajo posebne potrebe. In tudi to nas močno skrbi. Nekateri menijo, da pač, če zarežemo te osnovne storitve, da bomo potem seveda imeli večje potrebe za namenske politike pri tej temi. Velikost razreza je pomembno vprašanje. Je pa tudi zelo pomembno, če se, če se ukvarjamo tukaj z otroki oziroma mladimi, ki so lahko spostane tukaj določenemu tveganju. In če gre za torej, skupine osipnikov, pa tudi, če pogledamo politike za preprečevanje osipa, te veliko krat zagotavljajo sredstva za šolo določenih območjih, naprimer za zmanjšanje velikosti razredov in imamo določene dokaze, ki kažejo, da je to bilo uspešno, ampak dejansko gre tukaj vedno za svežen ukrepov, ki prispeva k temu. Potem usposabljanje učiteljev. Mi tega nismo podrobno preučili, ampak ko pa smo gledali to, smo našli zelo malo primerov, kjer bi posebno pozornost namenjali temu vprašanju, tako preko trajnega poklicnega razvoja, kot tudi drugače. Zaenkrat nimamo dokazov, da bi prišlo do tako velikega povečanja usposabljanja na tem področju pri učiteljih. Mislim, da je to treba poudariti, da so to, to poudarjali tudi zastopniki, oziroma predstavniki učitelji, učiteljev, s katerimi smo govorili. Potem vprašanje, ali bi lahko prisilili otroka, da bi šli v šolo. V državah, ki smo jih mi preučili, nismo našli primerov, kjer bi uporabili policijo za to, da bi otroci šli v šolo. In sama tudi nisem slišala za takšne primere. Ne vem, ali je to bilo v Belgiji ali v Nemčiji, ampak ne vem. Naša raziskava je pokazala, da ne moremo ljudi prisiliti, da bi se učili, da ti moramo prave rešitve za te mlade ljudi. Včasih se tudi zgodi, da nekaj dobro deluje v nekaterih državah, naprimer to, da so zagotovili priložnosti, da so preučili, uh, ki so jih preučili, naprimer, da poskusijo nek, uh, neko poklicno izobraževanje za eno leto in potem lahko otroci vidijo, kaj je za njih zanimivo, kaj jim je všeč, da preizkusijo različne možnosti. In to je bilo, naprimer, koristno. S tem so dobili mladi priložnost, da so se, naprimer, za eno leto lahko posvetili nekemu tečaju ali izobraževanju, potem so lahko tako odkrili, kaj jim je všeč in nadaljevali z izobraževanjem na tem področju. Strinjam se tudi s tistim, kar smo slišali o tem, kako pomembno je zagotoviti usmeritve za mlade, kajti sicer eh, lahko pač zapustijo šolanje. Ravno tako se strinjam s tem, da moramo zagotoviti svetovanje, podporo in boljše usposabljanje za učitelje. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo še komisija. Prosim, Adam Prokoni. Hvala. Par komentarjev, kajti nekaj ostale bom prihranil za naslednjo točko na njenem redu. Več govornikov je reklo, da je to ena izmed glavnih prioritet za EU Evropski svet je sprejel 10 odstotni cilj do leta 2020, to je storil lani junija. Januarja letos pa je komisija predstavila svežen, ki ste ga že omenjali. In ta svežen vključuje sporočilo, kjer smo opredelili načine, kako bi se lahko lotili tega osipa. Navedli smo različne primere politik in analizi ter tudi podali predlog za priporočilo sveta to priporočilo se sedaj uh, obravnava v svetu in celoten svežen je bil tudi v svetu zelo toplo sprejet. Prejšnji mesec so na svetu za izobraževanje tudi sprejeli to priporočilo. Države članice, katerih pristojnosti obsegajo v bistvu vse ukrepe za obravnavo tega vprašanja, sedaj preučujejo načine, kako bi se lahko naučili od najboljših praks, iz najboljših praks, da bi videli, kaj se dogaja na evropski ravni in da bi zagotovili analize ter relevantne raziskave. Lahko se zahvaljamo parlamentu, da je naročil to poročilo. Rad bi se tudi zahvalil Ana Mariji in njeni ekipi. Mi bomo to vsekakor pogledali in to vključili v ta proces. Spostavili bomo delovno skupino na ravni držav članic, ki bo pospremila izvajanje teh priporočil, še zlasti obvezo, ki so jo podale države članice, da bi se stavile celovite nacionalne strategije za boj proti zgornjemu opuščanju izobraževanja do leta 2012. Mislim, da poročilo v zadnji različici z podrobnimi analizami in priporočili, ki smo jih sedaj slišali, da bo takšno poročilo pomenilo pomemben dodatek temu procesu. Pa še nekaj bi rad omenil. Še eno poročilo, ki smo ga pravkar, eh, pravkar smo lansirali razpis za to, da bi na evropski ravni preučili izobraževanje za drugo možnost, za netradicionalno izobraževanje, kjer bi lahko ponovno integrirali, vključili te osipnike nazaj v sistem izobraževanja, kako bi to vključili v to glavno uh, smer izobraževanja. Slišali smo uh, potrebujemo bolj fleksibilne pristope, eh, sodobne pristope, tako da bi eh, lahko dosegli tiste, ki imajo različne potrebe eh, in zagotovijo tudi tiste, ki so izven šolskega sistema in jim dali drugo priložnost, ker oni morda niti ne vejo, da takšne možnosti obstajajo. Tako da bomo vam tudi razdelili referenco za to. Hvala. Adam. Hvala lepa, Adam. Tako, zaključujemo s to razpravo. Še enkrat hvala lepa vam in vašim sodelovcem in sodelavkam. Sedaj pa prehajamo na točko 8, to je ista tema, vendar pa sedaj eh, bo to predstavila naša poročevalka, gospa Hanebol. Prosim. Thank, thank you, um, and... Hvala. Hvala za priložnost, da lahko predstavim to poročilo. Vesela sem, da sem lahko sestavila to poročilo. Eh, glede na to, da sem že prej imela podobno poročilo. Prišlo je do uh, veliko prekrivanja in skupnih točk. Še zlasti bi se lahko zahvalila Anmari Nevali za to poročilo. To poročilo je zelo celovito in uh, prejela sem že kopijo naprej, tako da veliko tistega, kar sem vključila v poročilo, izhaja iz te študije. Kot smo slišali, to je edina študija te vrste in zato je res zagotovila koristne informacije. Uh, Vesela sem, da imamo od sedaj tukaj priložnost, da smo lahko slišali to predstavitev in da smo izvedeli več o tem, kaj dejansko to poročilo vključuje. Zgodne opuščanje je vsekakor en izmed največjih izzivov v Evropi. 2009 je več kot 6 milijonov mladih zapustilo izobraževanje in usposabljanje na nižji raven srednjega izobraževanja in saj 17 odstotkov teh je izključilo osnovno izobraževanje. Skoraj da vsak drugi osebnik je brezposelen oziroma izven trga dela, kar nam eh, kaže, kako velik je dejansko ta problem. Kot smo slišali, 2003 so države članice EU se odločile, da bodo zmanjšale to na manj kot 10 odstotkov do leta 2020. Nažalost pa je zgolj 7 odstotkov držav članic uspelo to doseči, tako da še vedno uh, mora 20 držav to doseči na Evropski svet je ponovno vzpostavil ta cilj oziroma ga ponovno vključil in se odločil, da bo to zmanjšal pod 10 odstotkov do leta 2020. To bo en izmed vodilnih ciljev, krovnih ciljev strategije Evropa 2020. Tako da je dobro, da v tem odboru sedaj delamo na tem, na nečem, kar uh, se končno obravnava in kar so toplo pozdravili kot en izmed glavnih izzivov, s katerimi se očene EU, en izmed ciljev, ki jih moramo doseči. Slišali smo že v poročilo o tem, kdo dejansko so osipniki. In v bistvu je prav strašljivo, ko vidimo, da je eden od sedmih študentov v šolih označen kot osipnik. Zelo veliko krat po izobraževanju se pokaže, da ni neke enotne definicije. Tako da sem jaz pa sledila tisti definiciji, ki jo uporabila tudi komisija, se pravi, da so to posamezniki, med 18 in 24 letom, ki so zapustili izobraževanje in usposabljanje na nižji ravni sekundarnega izobraževanja ali še niže. In mislim, da je to podobna definicija, kot jo bila tudi uporabljena v tej predstavitvi, ki smo jo slišali prej. Seveda, dejansko ne obstaja tipičen profil mladega, ki zgodaj posti študije, pa tudi ni običajnih pokazateljev za tistih, ki bi eh, najzgoraj zapustili šolanje ne izhajajo, niso vsi ti razlogi povezani z nekimi negativnimi uh, razlogi. Vemo pa, da so nekatere skupine uh, pač takšne, kjer obstaja večje tveganje kot druge. Naprimer, slab uspeh je ene zmed pokazateljev. Um, zanimivo je, da v zgodnih letih šolanja so razlike v šolskem uspehu med učenci manj očitne. Vendar pa lahko seveda Tisti, ki se težko učijo, postanejo kasneje manj motivirani za nadaljevanje šolanja. Nasprotno pa tisti, ki imajo dober učni uspeh, nadaljujejo šolo ne glede na, na to, kakšni so zunani dejavniki, ki lahko vplivajo na nje. Seveda pa ne moremo tega neuspeha gledati, gledati izolirano, ta je tesno povezan z drugimi dejavniki, kot so revščina, zloraba in družinsko okolje. Raziskave so pokazale, da učenci, katerih starši imajo nizko izobrazbo ali nizko kvalificirano službo, imajo več verjetnosti, da bodo prej opustili šolanje. Če, če družina zagotavlja stabilno okolje, kjer se otroci lahko razvijajo in rastejo, imajo učenci večje možnosti, da bodo nadaljevali šolanje. Ker pa družine ne spodbujajo mladih in jih ne podpirajo pri učenju, je zgodnjo postitev šolana verjetnejša. Seveda pa so še drugi skupni dejavniki, kot so naprimer lahko tudi nekatere regionalne razlike, za katere smo slišali, ter eh, razlika med podeželjem in mestom. Odstotek šolskega odsipa je višji med narodnostnimi manjšinami in priseljenci v delih EU, naprimer zlasti med Romi, tako da je tam en poseben problem, ki se ga moramo lotiti. Poleg tega se pojavlja tudi razlika med spoloma. Namreč eh, ta odstotek je nižji pri dekletih kot pri fantih. Odstotki so naslednji 13 odstotkov za dekleta in 17 odstotkov za fante. Torej to je nekaj, kar bomo morali upoštevati. Bila sem dokaj šokirana, ko sem brala številke o stroških šolskega osipa. Milijon evrov v življenskem, celotnem življenju. Potem smo slišali, odkot ta številka prihaja, kako so to dosegli. Potem pa so tukaj še druge posledice, poleg zgolj ekonomskih. Namreč eh, ta šolski osip negativno vpliva na gospodarsko rast in eh, tudi povzroča socialno negotovost. Zato okrepi, zato da bi izkoristili energijo in razvoj spletnosti pri mladih, so zato bistvenega pomena tudi v gospodarskem pa tudi socialnem pomenu za mlade. In eh, v tem času eh, gospodarskih težav in eh, krize, ne le v Evropi, ampak posod po svetu, je ravno ta ekonomski vidik zelo močan in bi ga morali dodatno razviti. Menijo, da bi naj znižanje deleža šolskega osipa le za en odstotek vsako leto ustvarilo vsaj pol milijona dodatno kvalificiranih mladih vsako leto. In če pogledamo različne uh, vzorce zaposlovanja, bi lahko tisti, ki bi dosegli višjo izobrazbo in več um, kvalifikacij, tudi to pomembno vplivalo. Potem, uh, glede zaslužka, vemo, da so zaslužki tisti, ki zapustijo šolo brez izobrazbe nižji kot pa tisti, ki dokončajo srednje šolanje. In znano je tudi, da pomankanje izobrazbe uh, Eh, tudi je kazalnic eh, morebitne revščine. Tisti, ki zapustijo šolo in imajo manj spretnosti, imajo tudi manj možnosti eh, glede vstopa na trg dela. Veliko krat zaradi tega imajo slabo plačane, negotove šole, službe in malo manjše možnosti za razvoj. Zato bi preprečevanje šolskega osipa lahko tudi prekinilo cikl medgeneracijske revščine in izboljšalo vse splošno gospodarsko rast. Hkrati pa ima tudi to eh, bolj neposredne med sebojno povezane družbene posledice, kajti to je povezano z višjim odstotkom asocialnega vedenja, najsniško nosečnostjo in zlorabo mladi, mamil. Ta problem seveda ne bo enostavno rešiti, kajti gre za zapleteno vprašanje in rešiti se ga je treba, oziroma lotiti se ga je treba celo vrsto ukrepov in pobud. Noben posamezen ukrep ne bo uspešen. Vsotno stvar je treba gledati kot svežen in vključiti tudi ostale ukrepe. Potrebujemo torej eh, pristop, ki bo se osredotočil na samega posameznika. In zato bi ga tudi morali vedno gledati tako, da bo narejen z vidika interesov učenca. Svojem poročilu torej priporočam da bi vsaka eh, srednja šola spostavila svetovanje, ki bi omogočali vsem tistim, ki imajo neke osebne težave, da se prebijajo skozi lete. Kajti šola nima samo vloge izobraževanja, ampak ima tudi vlogo, da zagotavlja neke druge vrste eh, eh, skrb za te otroke. Ideja je namreč tudi ta, da so lahko te težave veliko krat zelo težke za posameznike. Zato bi potrebovali podporo, neko mrežo tudi pri zagotavljanju uh, nasvetov uh, za poklicno pot. In to bi delovalo tudi na osebni ravni. Na primer iz Užnega kraljestva to najbolje poznam. Sicer gre za uh, organizacijo Connection Services, ki je bila ustanovljena 2001. Cilj te je uh, oni tak, uh, zagotavljajo pomoč uh, in sicer preko osebnega svetovanja uh, mladim. In oni so uh, vzpostavili ve, zelo inovativne pristope. In ti pristopi so se izkazali kot zelo uspešne. V svojem poročilu sem tudi zapisala, da bi v postopku za ponovno vključevanje mladih v izobraževalni sistem morali zagotavljati čim prej Namreč izostavljen od pouka in pa ostala vprašanja, s temi se je treba soočiti takoj, ko se pojavijo, kajti kasneje uh, se to samo še slabša. In če se tega lotimo k malu, je to samo dobro. Potem pa bi tudi morali pogledati metode učenja v šolah. V tem poročilu želimo pozvati šole, da se odmaknejo od nekih tradicionalnih uh, metod, kjer je to seveda primerno. Uh, in uh, da bi opustili tradicionalno preverjanje, uh, kajti učinkovito se lahko, ki se lahko pokaže v enem dnevu, se lahko uh, drug, nek drug dan, naprimer, ne pokaže. Potem bi morali pogledati različne uh, vidike, ponuditi več izbire študentov. Povečati motivacijo učencem, tako da bodo ostali v šoli, da bi jim ponudili več znanja, uh, to jim bo pomagalo tudi pri iskanju delovnega mesta oziroma službe kasneje. Potem velikost eh, razredov. Tudi to močno vpliva na vedenske težave. Učenci, če imajo učenci več, učitelji več časa, lahko tudi več pozornosti namenijo učencem in tudi to vpliva na zmanjšanje osipa. Tukaj bi torej morali zagotoviti tudi več pomoči uče, učiteljem. Vemo, da v določenih državah, nekatere države uh, Eh, pomagajo s to tudi učno pomočjo, eh, ki jo zagotovijo poleg rednega pouka. In tudi torej to možnost bi morali preučiti. Potem določba uh, visoko kakovostne uh, storitev na področju predšolske vzgoje, tudi torej to vpliva na zmanjševanje osipa. Tudi o tem sem imela poročilo in to je potem razmet ugotovitev tega poročila ko govorimo o stopnjah eh, šolskega osipa, moramo nujno pročiti tudi predšolsko vzgojo. Namreč eh, življenje nekega učenca je trajno, je nek kontinuum in ga ne moramo razdeliti na posamezne dele. Tako da bi to morali tudi poštevati pri zgradni politiki. Gre za posameznike, ki imajo neko trajno, stalno življenje in eh, zato moramo se tega lotiti z takšnega zornega kota. Potem povezava s staršim skupnostjo. Tudi pri eh, naših prejšnjih poročilih smo gotovili, da je to pomembno in da bi to tudi morali povezati z eh, preprečevanjem osipa. Zagotoviti moramo trajne povezave, jasne povezave med socialno-varstvenimi službami, nevladnimi organizacijami, srednjimi organizacijami in vsemi, ki so vključeni v to politiko. Potem bi tudi morali pogledati to, kako oblikovali mreže med dejavniki z različnimi področji skupnosti, da bo posameznikom olajšalo premagovanje številnih ovir pri izobraževanju. Zlasti starše moramo vključiti, kolikor se bo le dalo. Vemo, da starši zlasti invalidnih otrok imajo občutek, da niso toliko vključeni, kot bi morali biti. In a, zato tudi to veliko krat razlog, da otroci ne ostanejo v šoli, to je en izmed kazalnikov. Torej, kolikor je to mogoče, bi morali starši sodelovati v izobraževanju in sromašovanju svojega otroka. Kot sem še prej povedala, pa moramo tudi pogledati manjšine, manjšinske skupnosti. Te so zelo različne v različnih delov, delih Evrope. Je pa to ključno vprašanje. In a, v mestih so te skupnosti, zlasti v Žrnem kraljestvu, pa tudi v drugih večjih evropskih mestih, prisotne. Potem pa druga priložnost, tudi to je pomembno in tudi to bi moralo biti prioriteta, da bi spodbujali študente, ki iz enega ali drugega razloga zapustijo šolo, da se lahko vrnejo v šolo in da jim to olajšamo. Mi bi seveda raje videli, da sploh ne bi prišlo do tega, da opustijo šolo, ampak če pa se že to zgodi, pa bi morali zagotoviti možnost, da se vrnejo in da poštevamo njihove potrebe. Zavedamo tega, da so pač eh, bili razočarani nad šolskim sistemom in da bi mogoče zato težko se vrnili dolgoročno, pa bi to vsekakor bilo za njih koristno. Na eni strani moramo seveda preprečevati uh, osip, to, to narediti bolj učinkovito, hkrati pa mora biti naš cilj tudi to, da zagotovimo to drugo priložnost. Uh, V zaključek pa naslednje vesela sem, da države članice to preučujejo, da želijo, da bi Evropska unija imela pomembno vlogo pri tem, preko analiz in raziskav, zlasti pri tem. In delo, ki ga mi upravljamo v tem poročilu, bo prispevalo k temu. In uh, vesela sem, ko vidim, da je to cel, ta tema sedaj postala prednostna naloga in da smo se resno lotili. Vesela sem tudi, da bomo imeli delovno skupino na ravni držav članic, ki bo preučila posamezne države članice in njihove celovite strategije, da bodo lete to zgradile do konca prihodnega leta. Mislim, da napredujemo in vesela sem, da lahko pripravim. Sem lahko pripravila to priporočilo, ki, ki vam ga sedaj predstavljam. Hvala, Hvala lepa, gospa Hannibal. Tako. Sedaj pa imate vi priložnost. Hanno Takola je prvi. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Nakratko. Tri pripombe imam. Še predtem pa bi se rad zahvalil gospe Hanebo za odlično opravljeno delo. Vidim, da je zelo entuzijastična glede celotne teme in to seveda zagotavlja dobre rezultate. Kakorkoli že, tri pripombe, ki jih imam, so sledeče. Rad bi, da bi to poročilo vključilo naslednje tri elemente. Kot eh, tisti, ki sprejemamo odločitve, bi morali nekako poslati sporočilo državam članicam. In sicer sporočilo, da so analize, ki jih in kriteriji, ki jih države uporabljajo, bi morali biti enaki in primerljivi. Pred nekaj časa sem se sestal z nekaterimi ministri za izobraževanje in dejali so, da nimajo težav z osipniki. Dejali so, da to znaša manj kot 10 odstotkov vseh učencev ne želim govoriti o državah, vendar pa prepričan sem, da so težave večje in zato bi tudi kriteriji in merilni inštrumenti morali biti enaki v vseh državah. Drugič, imamo strategijo za usposabljanje učiteljev v Evropski uniji in mislim, da bi ta strategija morala vključevati tudi način za priznavanje, da ta težava obstaja. Ta strategija mora prepoznati to težavo osipa in učiteljem moramo dati možnost, da se bodo s tem problemom lahko soočili. Potem pa še ekonomske razmere. Kot vemo, so te v tem trenutku zelo težavne vendar pa celo najbogatejše evropske države si ne morejo privoščiti preveč osipa, kajti to seveda predstavlja visok strošek za njihove družbe. Potrebno si je ogledati vse skupaj nekoliko širše. Ne smemo samo zniževati naših proračunov, ne da bi potem tudi pomislili na posledice. Investirati moramo v izobraževanje in tudi zgodnje izobraževanje. To je pomemben cilj in ne smemo zmanjševati sredstev, ki jih imamo na voljo za izobraževanje. Mora biti ravno nasprotno. Sedaj pa še drugi finec, podpredsednik, da bi besedo. Teho. Hvala lepa, gospa predsednica. poročilo in študija sta zelo dobro pripravljena in čestitke vsem. Z velikim zadovoljstvom sem eh, poslušal vse skupaj in še prav posebno se zazemam za to, da bi osipnikom ponudili podporo skupnosti. To je ključnega pomena. Prav tako pa smo že tudi slišali, da te podpore ni dovolj. Potrebno je zagotoviti več okrepov na tem področju. Rad bi se zahvalil za te cilje, vendar pa sedaj se moramo vetiti vprašanje, kako bi zagotovili izvajanje in dosego teh ciljev. Po mojih izkušnjah so najbolj skeptični tisti, ki najbolj potrebujejo svetovanje tisti, ki jih šola ne zanima, se jim tudi ne zdi pomembno, da bi imeli zagotovljeno svetovanje. Tudi to je potrebno upoštevati, kako bi jih lahko prepričali, da bodo sprejeli podporo. Adam, Komisija, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospe Hannibal za nekaj, kar mislim, da bo zelo pomembno poročilo o pravem času. Kot sem dejal, gre za novo, bolj intenzivno fazo dela na tem področju. Da, imeli smo cilj za leto 2010, ki ga nismo izpolnili, sedaj pa smo si ponovno zadali cilj in ima ta cilj višji politični pomen zaradi vseh razlogov, o katerih smo danes govorili. Naj navedem številko ki kaže, zakaj je to tako pomemben družbeni imperativ. Brezposobnost mladih je okrog 20 odstotkov in še raste. Brezposobnost pri osipnikih pa je okrog 50 odstotkov in še raste. Torej, če bi naj res investirali v to, da bi prebrodili gospodarsko krizo, bo to pomemben del te strategije, kot ste vi že dejali, predsednica. Demografija je proti nami, sedaj moramo izkoristiti vse talent, ki ga imamo in v različnih oblikah. Kot se kaže, sporočilo strani komisije je sledeče. Radi bi izpostavili, da je preventiva boljša kot kurativa. Če se začnemo že zelo zgodaj ukvarjati s problemom, bomo stroškovno bolj učinkoviti in bomo imeli več prednosti. Seveda pa se strinjamo, da so tudi druge priložnosti zelo pomembne. To je pomemben element, tega ne smemo zapustiti in upamo, da bomo zmanjševali število osipnikov iz šolskega sistema. Mislim, da je pomembno, da mora druga priložnost voditi nazaj v šolski sistem, nazaj k priznavanju kvalifikacij in imamo primere druge priložnosti, ko naprimer težavni učenci ne dobijo priložnosti za pridobitev kvalifikacij, ki bi jih potrebovali, ki bi jih potrebovali na trgu delovne sile. In mislim, da je ustrezno usmerjanje in svetovanje ključnega pomena. In to je nekaj, česar si tisti, ki bi to najbolj potrebovali, včasih ne želijo. Potem pa, kar se celotnega področja tiče, je dobra novica ta, da je osip končni rezultat postopka, postopka, ki teče kar nekaj let. In tukaj imamo zgodne eh, znake, ki jih lahko prepoznamo in ki nas opozarjajo. In te je treba prepoznati. In to vidimo v različnih držav članicah. Nizozemska je najbolj očiten primer, kjer je zelo dobra politika imela učinek eh, leto za letom pri eh, zniževanju osipa. Slaba novica pa je, da je to velik izziv, kajti kot je tudi že bilo omenjeno, je osip večsektorski problem, ne gre samo za izobraževanje, gre za družbene razmere in veliko je različnih dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati starše. In to je različno od države do države med regijami in med mesti. Ehm, razlogi in stopnja osipa so lahko zelo različni zato, da države članice so se zavezale, da bodo razvile nacionalne strategije, vendar pa te morajo biti dovolj prožne in eh, dovolj raznolike v svojih ciljih, da se lahko soočijo z vsemi temi ravnmi težav in z vsemi razlogi za vsi po regijah. To pomeni, da obstaja resnična potreba po ustreznih podatkih. Zelo malo držav v tem trenutku beleži obsežno in sistematično razloge za osip po regijah in po lokalnih skupnostih. To je morda prvo pomembno vprašanje. Usklajevanje različnih dejavnikov in prava mešanice preventive, intervencije, kakorkoli že to imenujete, je potrebna. To smo slišali v študiji. Šlo je za strukturno preventivo in ponovno vključevanje učencev v šole. To pomeni isto. Vendar pa ta tri področja je potrebno dobro usklajevati in jih je potrebno tudi prilagajati različnim razmeram. Na nacionalni ravni moramo imeti cilje, pa tudi dovolj prožnosti, da se dovoli uporaba te mešanice, ki bi naj bila učinkovita. In mislim, da tukaj lahko EU kaj stori. Poročilo in študija parlamenta Bosta tukaj veliko pomoč in tudi komisija lahko doda dodano vrednost. To vidim na treh področjih. Prvo je metoda odprte koordinacije. Seveda je to večina pristojnosti držav članic, vendar pa države članice lahko veliko pridobijo, če uporabljajo dobre prakse drugih. Z odprto metodo usklajevanja šlo je za grost. Eh, socialnega vključevanja in dostopa. Tukaj mislim, da je bilo kar precej držav, 17 držav, ki so se vključevali v to in so se gledali tudi vprašanje osipa. Jeseni pa bomo imeli tudi skupino na više ravni predstavnikov držav članic, ki bodo sledili izvajanju te strategije, kot je to zapisano v priporočilu. Parlamentarno poročilo bo zelo odločno prispevalo k temu. Tudi sami bomo izvedli študije, v okvirnem raziskovalnem programu, zato da bi pokazali, kaj resnično deluje in katere politike so primerne, so se izkazale za najbolj učinkovite in kako jih lahko prenesemo na druge države. Potem pa lahko storimo tudi še kaj, naprimer konferenco lani o povezavi med šolami in podjetništvom. Veliko vprašanj, o katerih smo govorili danes, se je tam tudi pojavilo. Vključevanje predstavnikov lokalnih podjetij lahko pomaga pri motivaciji učencev, ki se jim šola ne zdi pomembna. Če pa sodelujejo z lokalnimi podjetji, če naprimer vidijo, kako se skupaj poteka in če podjetniki pridejo v šole, pa to deluje, kajti to je drugačen način učenja. To je lahko zelo učinkovit pristop. Mislim, da lahko na evropski ravni pomagamo pri tem, da pokažemo dobre prakse na seminarjih in konferencah in to lahko, lahko ima učinek v vseh državah članicah. To je torej ta odprta metoda usklajevanja. Potem pa tudi program vseživljenjskega učenja in eh, program, ki ga bo nasledil. Imamo zelo veliko dobrih projektov, ki se že odvijajo, še prav posebno Komenijos in Komenijos regijo. Osredotočata se na izmenjavo dobrih praks in navdiha med regijami, lokalnimi skupnostmi in posameznimi šolami. In to je torej pobuda na terenu samem, ki deluje. Učitelji in učenci kažejo drugim svoje lastne izkušnje in jih prepričujejo, torej ne gre samo za pristop od zgoraj navzdol iz Brusla, da morate storiti to in ono. Ne, tukaj gre za resnično tega, da sortevamo vsega skupaj na terenu. In mislim, da je to dober primer. Potem pa strukturni skladi to je daleč največji vir investicij v infrastrukturo, izobraževanje, v pobude politike v državah članicah. To ima zelo velik potencial, potencial, ki se morda ne izkorišča dovolj učinkovito v tem trenutku. Imamo zelo zanimivo poročilo računskega sodišča iz leta 2006, ki se je ogledalo strukturo strukturnih skladov pri Osipo in videli so, da je učinek bil vendar pa je ta bil veliko manj očekovit, kot bi lahko bil, kaj ti pobude niso bile dobro usklajevane in koherentne v državah članicah. Potreba je po bolj strateškem pristopu, da bi strukturne sklade bolje izkoriščali na nacionalni strateški ravni. Tako da mislim, da bo v novi fazi to resnično pomembno vprašanje, kako bi porabo strukturnih skladov naredili bolj učinkovito, bolj dosledno po smernicah, ki so v priporočilu. To je torej uriz dela, ki je pred nami. Zahvaljujemo se parlamentu za poročilo, ki se pripravlja in za študijo, ki si jo želimo dobiti in jo bomo tudi zelo podobno preučili. Hvala lepa. Hvala lepa, Adam. Še kdo, kakšno pripombo? Ne ne boste pa se vladi prav. Tako zaključujemo s to točko, gospa Hane Bol, še enkrat se vam zahvaljujem. Rok za predloge sprememb je 7. julija opovdne. Tako, prav. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. Sprejetje sklepov koordinatorjev. To ste dobili sestanek konec avgusta je odpovedan. Prosim, zabeležite si to. Prav? Kdo ugovarja? So, okay. Punkt 9 je erledigt. Tako. Deveto točko smo že upravili. Sedaj se vračam na točko 8. Popravili so me. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. juli sreda 6. juli, ne 7. Tako sedaj pa točka 10 razno. Ima kdo kaj na to temo?